Morning. You have already? Okay. okay. <laughs> We are waiting because someone has not uh, got to the, the card, the voting card. So. Eh, malo smo čakali, ker nekdo ni imel eh, kartice za glasovanje. Dobro jutro vsem skupaj. Eh, začeli bomo glasovati. E, in sicer gre tu za poročilo Adinolfi. Ste vsi pripravljeni? kompromis ena poročevalke sprejeto. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis dva na naslednji strani, poročevalec za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis tri, eh, tri na tretji strani, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o eh, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremi B23 za Goraki, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem poročevalske za proti vzdržani sprejeto kompromis 8. Za proti, torej še enkrat za, proti vzdržani preverjamo. Glasujemo o kompromisu 8. Up the vote. It's not uh, working. Sorry. No, just a moment. Eh, malo počakajmo. Moja kartica ni delovala. No, v vsakem primeru je sprejeto, vendar jaz bi rada glasovala, če se le da. Konec glasovanja. 14 za, 8 proti, torej sprejeto. Ali lahko testiramo glasovanje? Ali lahko še enkrat odpremo? Sedaj pa 20. E, Bilde za proti vzdržani zavrnjeno kompromis 9 poročevalka za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. 61 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 61 eh, maraga za. 61. 61 za. Proti vzdržani sprejeto. Sorry. No, ne, to je vključeno v kompromisu 10. No, Nekdo me je vprašal, o čem glasujemo in sem ponovila 61. Glasovali smo o 61. Sedaj pa 65. Žilo za, proti, stržani, Preverjamo. Glasujemo o 65. Konec eh, glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Torej sprejeto kompromise 11 za proti vzdržani sprejeto. Eh, predlog spremembe 82 zver za proti vzdržani sprejeto. 58 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 1. Se si strinjate za? Prosim, dvigujte roke. Za, proti, zdržani, sprejeto. Preverila bom. E, proti predstavitvi ni bilo jasno. E, koliko je proti predstavitvi? Več kot dve osebi? Torej o tem ne glasujemo in gremo e, neposredno k 83 glasovanje po delih, po želji SND-ja, prvi del. Prvi del Eh, predloga 83 za, proti, zdržani, mo, morda zavrnjeno, vendar mislim, da moramo preveriti. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa drugi del. Ne. Eh, predlog spremembe 63. Malteze za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Eh, kompromisa 13 za. Ne, preverjamo prvi del. Prejšnji bomo preverili, 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 za. Proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog 2, Julie Ward, ali ste za ta ustni predlog spremembe? Je kdo proti? Kdo je proti ustnemu predlogu? Nihče? Eden? E, torej lahko e, glasujemo ustni predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 76 e, na naslednji strani, Kosta za proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 85 e, za, proti vzdržani sprejeto in sedaj pa končno glasovanje o osnutku mnenja v celoti za, proti e, vzdržani. Ne, glasujemo elektronsko. To mi je bilo jasno. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. Štiriindvajset za, dva proti, nič vzdržanih. E, če stitke kolegici Adi Nolfi lahko nekaj tudi poveste. E, rada bi se zahvalila pre vseh kolegih in kolegicah, e, tudi vsega, vsem, ki so sodelovali na sestankih poročevalcev v Senci. Eno stvar bi pa rada še omenila. Zelo težko je tukaj delati. Pri eh, političnih skupinah, pri ELS se moramo pravičiti. Nekaj nesporazumov je bilo. Eh, nekateri so morali oditi, preden smo se uskladili. Eh, žal mi je, eh, nismo mogli vsega pokriti. Vsi se moramo seveda potruditi, da vključimo vse pri sestankih poročevalcev v Senci. Torej, hvala lepa vsem poročevalcem v Senci, sekretarijatu, vsem, ki so sodelovali pri tem zelo kompliciranem delu. Potem pa eh, drugo eh, glasovanje, ne vem, ali želi poročevalec eh, sedaj nekaj povedati ali na koncu. Ste si pripravljeni kompromis ena za, proti, eh, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Ne, kompromis 1. Glasujemo. Preverjamo kompromis 1. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Komodini. Za, proti, zdržani. Sprejeto. 11. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. 13. Obermajer za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. Eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, preverili bomo. Preverjamo kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. sedaj pa 19. Za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Je bila to ena napaka, no rezultat je isti. Ne. Eh, no, škoda, vendar stvar je že skončana. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno, 18 za, proti vzdržani zavrnjeno, 20 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 21. Podeli jih je prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, preverili bomo, glasujemo. Konec glasovanja, morda je zavrnjeno. Zavrnjeno pri eh, istem številu glasov. 22 poročevalec za, za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, 25 za, Proti vzdržanje sprejeto. 26 za. Proti vzdržanje sprejeto. 27 poročevalec po delih po zahtevi SND prvi del. Za. Proti vzdržanje zavrnjeno drugi del. Za. Pro, za. Proti vzdržanje preverjamo. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno eh, zaradi enega glasu 28 za, 28 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za, proti vzdržani, sprejeto 30 eh, za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani, sprejeto. Eh, predlog spremembe 33, dragiči za proti vzdržani sprejeto kompromis 4. Za proti vzdržani. Morda bi bilo bolje preveriti kompromis 4. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa nadaljujemo 36 po delih eh, po zahteve SND prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani preverili bomo. Preverjamo drugi del eh, predloga 36 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 39. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Mikrofon ni vključen. Tolmače tega ne slišimo. Brezpredmeten, ker je bil sprejet 36. Torej, 35 smo že, 39. Ne. 24. 24 za. Proti vzdržani sprejeto 42 za. Proti vzdržani. Morda sprejeto. Preverimo. Glasujemo o 42. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom več. E, 43 za, proti vzdržani sprejeto, 4, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembo 48 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 66 na naslednji strani z ustnim eh, predlogom spremembe ELS. Se strinjate z ELS? S in ustnim predlogom spremembe, torej glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. In potem pa 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In potem pa končno glasovanje o osnutku mnenja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 2 proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. Eh, poročevalec dobi besedo. Gospod Hundis. Eh, Rad bi se zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ne zgolj tistim, ki so podprli ta predlog mnenja med eh, pripravljanjem kompromisov so vsi kolegi bili pripravljeni na konsens, na sodelovanje in tudi jaz in na ta način smo dosegli naše kompromise. Zahvaljujem se Eh, svojemu uradu, svojim sodelavcem, vsem osebam, ki so mi pomagali. Eh, to je bilo zelo težavno besedilo, to smo videli med samim glasovanjem, vendar eh, uspelo nam je, zahvaljujem se vsem in upam, da bodo to dejansko tudi dobro izvajali. Hvala lepa. Tudi jaz sem imela vtis, eh, da so se vsi eh, potrudili za dober kompromis. Eh, hvala lepa za vsa ta prizadevanja. Hvala poročevalcem v senci, sekretarijatu, sodelavcem. In sedaj nadaljujemo in prehajamo samo trenutek. in prehajamo na temo, ki nam je zelo pri srcu. Tu gre za Evropsko leto kulturne dediščine. To je prav naša osebna bitka. Eh, to leto eh, kulturne dediščine naj bi bilo leto 2018. Vsi smo se zauzeli za to naj spomnim, da obstaja nek predlog komisije, ki je bil predložen eh, konec avgusta in mi smo se odločili za eh, hiter eh, pospešen postopek za sprejetje poročila. Nekatere dele bomo zelo hitro obravnavali. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu, ki je že začel delati eh, s poročevalci v senci. To eh, dobro sodelovanje je zelo pomembno zato, da lahko vsi dajo svoje prispevke in eh, da se ti znajdejo dejansko tudi v samem dokumentu. Evropsko leto kulturne dediščine bo velik izziv vse to eh, lahko prenese vključevanje, inovacije, socialne, kulturne inovacije. To je zelo pomembno za evropsko konkurenčnost. Eh, v globaliziranem svetu je pa to seveda pomembno za kulturni dialog s tretjimi državami in želim si, da bi že v letu 2017 začeli s pripravami leta kulturne dediščine 2018 in zato potrebujemo projekte z evropsko eh, razsežnostjo, projekte, ki spodbujajo državljanstvo Evropske unije. Gospod Diakonu bo vsak čas dobil besedo. Naj razložim, kako bomo razpravljali naprej. Moramo seveda gledati na uro. Vi vsi veste, da smo se zauzemali za to, da delo na tem področju napreduje. Naj spomnim, na to, da je eh, financiranje za leto 2017 zagotovljeno zunaj ustvarjalne Evrope, Creative Europe. To se nam ni zdelo dobro. in poročevalec v senci za proračun eh, se je zauzel za to, da se to korigira in mislim, da je tudi eh, odbor za proračun tu opravil odlično delo. Saj je treba zagotoviti proračunska sredstva, da bodo ta zadoščala za proračun celoten projekt in seveda moramo skrbeti za to, da bo to sprejel tudi svet. Se pravi, v letu 2017 naj bi začeli s pripravami za Evropsko leto kulturne dediščine leto 2018. Eh, hvala lepa, gospa eh, predsednica. Silvija Kosta je dejala, da je to kolektivno poročilo in to je poročilo nas vseh. Jaz se moram podpisati pod to eh, poročilo, moram zbrati vse zamisli, jih filtrirati, dati v besedilo, vendar to je dejansko eh, poročilo našega odbora. Upoštevali smo dejansko vse predloge, ki so bili podani do sedaj. To je torej dosje ki ga obravnavamo po poenostavljenem postopku in mi se moramo sedaj osredotočiti na nekaj eh, zamisli in moramo seveda storiti vse za to, da bo to delovalo. Imamo seveda nekaj predlogov spremembe, veliko je treba eh, reči seveda v zvezi s predlogom komisije. Rad bi se pa vendarle zahvalil Evropske komisiji, saj je pripravila zelo eh, eh, popoln eh, dosje, to je dobro besedilo, ki kaže dobro poznavanje sektorja kulturne dediščine. Vendar dejal sem že, eh, ta dosje je zelo kompliciran. Eh, predsednik Juncker je ustavil predhodni sistem evropskih eh, let kulture in to je edino poročilo, ki ga bomo imeli v tem mandatu. Eh, Mora bi bilo dobro, da tu uvedemo določen ritem. Čeprav bo morda eh, tu razmik med posameznimi vsega, koraki daljši. E, to Evropsko leto kulturne dediščine ne sme biti zadnje e, leto kulturne dediščine. To bo prav gotovo eno izmed e, najbolj zanimivih let do sedaj. Pogledal sem, kaj je bilo narejeno v prejšnjih letih, spremljal sem dogodke v preteklih letih in določena leta niso bila ravno uspela. Veliko so dali podavka na komunikacije, na konference, eh, vendar eh, gospa predsedujoča je omenila tudi problem, to je eh, proračun, znese, ki ga predlagajo, ne zadošča. Potrebujemo več proračunskih sredstev in v naših skupnih razpravah bomo opredelili, kolikšen znesek bi potrebovali. In eh, seveda bomo izhajali iz eh, proračunov za pretekla leta. Morda bomo našli neko popreče prejšnjih let, 4 eh, milijone. Ne strinjam se s tem, da bi ta ovojnica 2018 išla iz kreativne Eh, Evrope. Gospa eh, Kosta in gospa Morgano sta predlagali spremembo, kjer zahteva ta dodatni milijon za pripravljalne ukrepe. Potem pa še nekaj. Ukrepi, ki so predlagani za to leto. Eh, upam, da bom dobil še več predlogov od vas in čim hitreje. Mislim, da moramo eh, ravnati drugače kot do sedaj. Po mojem mnenju bi bilo treba poskusiti bolj vključevati države članice, eh, kar bi seveda tudi eh, multipliciralo proračunska sredstva. Vsaka država članica ima svoj ponos, želi izpostaviti svojo eh, dedešino in na ta način bodo seveda predvideli zadostna proračunska sredstva za to, da pokažejo drugim državam članicam svojo dedešino. Torej imam veliko prošnjo za vas vse. Prosim, eh, eh, predlagajte dejavnosti, ukrepe, kaj ti v glavi imam preveč zamisli, vidim preveč možnih variant in brez vaše pomoči ne bom našel najboljše rešitve. Potem naprej. Upam, da bomo našli fleksibilne eh, formule za proračun, morda eh, partnerstvo med javnimi in zasebnimi eh, financerji. Mi eh, moramo najti načine, da povečamo proračunska sredstva eh, za to leto kulturne dediščine. Bistveno jih moramo povečati in upam, da bomo lahko vključili tudi eh, civilno družbo v državah članicah, lokalne organe in tudi vse deležnike, ki pridejo poštev. Kar pa zadeva partnerstva. Rad bi eh, delal z GD.com eh, in bi eh, analiziral seveda eh, uh, proračune iz preteklih let, videl sem, da se veliko sredstev uh, porablja za komunikacijo. Eh, vse to ni uravnovešeno. Predlagam neko formulo, po kateri bi eh, generalni direktorat eh, kom po kriv določene stroške, na ta način bi razbremenili nas in mi bi lahko storili več. In mi lahko argumentiramo s tem, da je treba zagotoviti nek eh, ritem proračunskih sredstev. Ni veliko, treba je varčevati. Vsaj enkrat na pet let je treba imeti leto kulturne dediščine. Torej, pravim vam, kaj eh, se meni zdi. Ne vem, kakšna bo dokončna eh, formula. Nekje v Evropi je morda treba predvideti eh, neko prireditev, neko razstavo simbolov kulturne dediščine v neki državi članici, da bi to bilo prepoznavno. Torej prosim vas za vaše predloge, za vaše eh, zamisli. Jutri bomo videli, kaj se da narediti. Jutri se bom srečal s poročevalci v senci, razpravljali bomo, ne vem še ob kateri uri in za zaključek imam še dobro novico, ki izhaja iz tega, kar sem povedal na začetku. Mislim, da imamo stične točke, ne glede na naše politične barve. Tu smo govorili eh, o tem, da bi povišali eh, prak na 5 milijonov eh, evrov za kulturne projekte. To nam je uspelo s skupnim prizadevanjem v novi projekte Eh, proračunske uredbi je to vključeno. Eh, to besedilo bo kmalo prišlo v parlament. Govoril sem eh, z dvema komisarjema, predstojnima za kulturo in za regionalne zadeve. Torej, tu smo dosegli uspeh, vse ostalo pa se bomo pogovorili še jutri. Grazie eh, anche per questo. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za to razpoložljivost, da prisluhnite vsem in da celoten odbor poskušate vključiti v uh, svoje delo v tem postopljenem postopku. Eh, komisija je predstavila zelo zanimiv program. Eh, ta konceptualen program se nam zdi zelo zanimiv. In kot je povedal že poročevalec, ne bi smeli zapraviti leta 2017 in kar se da hitro začeti z delom. Eh, od samega začetka treba vključiti v delo tudi države članice in ostale deležnike. Dobro, zdaj pa bi želela dati besedo tistim, ki se želite oglasiti. Eh, ne več kot tri minute, prosim, gospod Trojeski. Mamy tu trzy zagadnienia i nie chciałbym ich mieszać. Pierwsze zagadnienie to samo sprawozdanie, czyli. Ja, chwala, trzy zagadnienia, które nie chcemy ich mieszać. Prvo kot prvo mu poručilo. Gre za besedilo, o katerem debatiramo. Drugo, druga zadeva je denar, sredstva in tretje vprašanje pa je vprašanje, kako se izvaja ta inicijativa Evropske elite kulturne dediščine. Glede prvega vprašanja, poročila, uh, menim, da je besedilo dovolj dobro in apeliram na vse, da ne predlagate madmajo. Nimamo nam tako veliko časa, besedilo je dobro, ni sporno, uh, tako da čas uh, zares ni na naši strani, tako da moramo ukrepati kar se da hitro. Skratka, apeliram na vse, da poskrbimo za to, da bo delo opravljeno pravočasno. Drugo vprašanje, denar bolj realistično, kot bojo naša pričakovanja, bolj uspešni bomo. In ja, zelo smo zadovoljni z odločitvami proračunskega odbora. Poskušali smo nekako zavrvati ta proračun na kar se da realističen način, prav tako pa smo se borili za naš pilotni projekt in mislim, da smo bili uspešni. Eh, odpravljeni bo prak petih eh, milijonov, kar je zelo dobra poteza. Zdaj imamo prak desetih milijonov, kar pomeni, da bi lahko vključili tudi financiranje srednje velikih, velikih ukrepov. Tudi ti bi bili lahko eh, upravičeni do financij iz inicijative Evropskega leta kulturne deliščine. Potem pa način izvajanja. To je pa zaenkrat še odprto vprašanje in pogovoriti se moramo o dveh vprašanjih. Najprej to, kar je povedala gospod Trupel in sicer, da bi delali v perspektivi leta 2019. Potrebno bo sprejeti kar nekaj ukrepov v letu 2018, tako da bo treba zadeva pospešiti. In kot eh, drugo, eh, to, kar se je zgodilo, se ne sme ponoviti ta nov program, ki je bil zelo pomemben, je bil financiran iz programa Kreativna Evropa, kar pomeni, da smo nekako denar oduzeli drugim pomembnim projektom. Skratka, mislim, da se moramo vsi zavedati predvsem tega, da moramo zagotoviti financiranje za leto 2018 in junija naslednje leto se bomo morali osredotočiti na to, da te priložnosti ne spustimo iz rok. Ja, najlepša hvala, gospod Morgano. <clears throat> Concordo con quello che i colleghi hanno finora. Ja, najlepša hvala. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi. Na plenarnem zasedanju moramo glasovati decembra, zato da bi um, sprejeli to poročilo, če ne, bomo izgubili kar nekaj časa in potem nam ne bo uspešno, nam ne bo uspela pravočasno zaključiti z delom. Bi pa želel kljub vsemu uh, eh, tudi izpostaviti par točk. Eh, namen Evropskega leta kulturne dediščine je predvsem ta, da ozavestimo um, evropske državljane, zlasti mlade, zato da bi naprej prinašali splošne vrednote kulture, prav tako uh, jih moramo zavestiti, gledati, kako pomembna je raznolikost. Če želimo zagotoviti boljšo prihodnost tega programa v prihodnje kot Evropski parlament, moramo zagotoviti, da ne bomo samo razmišljali o svoji lasni zgodovini in se posem zaprli. Kaj, kaj želim povedati s tem? Ko so povedali že gospod Diakon in gospod predsedujoča, moramo sprejeti inicijative, ki jih bomo podrobno preučili, se nam danes do povdan to ne bo uspelo, ampak sprejeti je treba določene inicijative in, in dati prednost kontinuiteti inicijativ tekom celotnega leta. Prav tako moramo identificirati neko skupno tržno znamko za vse inicijative. Ne smemo pa računati samo na to sodelovanje znotraj Evropske unije. Potrebujemo tudi efektivno sodelovanje vseh držav članic. Apelirati moramo na države članice, kot Evropski parlament in komisija mora staviti isto. Zagotoviti moramo vključitev vseh deležnikov na različnih ravneh. Ne želimo samo vključitev na najvišji ravni, želimo tudi delovati na, le, na regionalni ravni, lokalni ravni, zato da bi ta inicijativa se dotaknila tistih, ki so zares cilj našega delovanja. Želimo tudi izboljšati javno-zasebno partnerstvo, ne smemo pozabiti na to, je pa treba rešiti kar nekaj različnih vprašanj. Pro, podpiramo naprimer novo proračunsko vrstico. Ne želimo imati namreč sredstev iz programa Kreativna Evropa. Še nekaj naj dodam. izkoristiti moramo tudi horizontalni pristop glede proračuna in sicer delati moramo s tistimi generalnimi direkcijami, ki imajo nekaj vpliva na to inicijativo kulturne dediščine. Kar nekaj jih je. In tudi tu mislim, da lahko stopimo skupaj, združimo svoje sile in ukrepimo svojo uspešnost. Pa še nekaj. Okrepiti moramo tudi institucionalno sodelovanje med parlamentom, svetom in komisijo. Naprimer, parlament, da sploh ni prisoten, eh, parlament sploh ni prisoten v a, eh, tem poročilu, ampak e, eh, naomenim samo peti člen osnutka odločitve, kjer, je, a, kjer so omenjeni nacionalni koordinatori, ki sodelujejo s komisijo. In mislim, da bi morali a, dodati v ta peti člen tudi parlament, zato da bi pač lahko jasno povedali, v katero, a, katero smer mi zagovarjamo. Ne smemo pa čakati do leta 2018, zato da najdemo odgovore na vse to vprašanje. Predsedujoča, najlepša hvala. Gospod Malteze. Grazie, predsednik. Naturalmente eh, le ideje, le proposte dipendono anche dai financiamenti. financiamenti su... Ja, najlepša hvala. Seveda bodo naši predlogi odvisni od financiranja. Financ pa ni na voljo na pretek. To je nažalost vedno tako. In v luči tega dejstva predlagam, da vsi eh, nekako razmislimo o načinih, kako bolj radikalno premisliti o naložbah v kulturo iz eh, pač evropskih skladov. Govorimo o Evropskem letu kulturne dediščine. To je eden izmed največjih resursov naše celine. Če bi govorili naprimer o letu Trske, bi gotovo dobili več denarja. O tem bi morali premisliti. Te predloge torej imamo, nekateri so izjemno koristni. Gospod Jelkono je predstavil zelo koristen predlog enotnega portala in mislim, da je to realistično, izvedljivo in na tem bi tudi poslali izjemno pozitiven signal. Zelo praktično bi to bilo, skratka. To je torej ena izmed uh, zamisli, ki bi morda lahko zaživela v praksi. glede na to, da sredstev ni ogromno, moramo postaviti jasne cilje in tudi zastaviti jasen kontekst. No in morda bi se kazalo osredotočiti na mlade. Ali pa bi se lahko osredotočili na dejstvo, da je naša kulturna dediščina vedno bolj krhka, bolj fragilna zaradi obrčevalnih ukrepov v številnih državah članicah, pa tudi zaradi podnebnih sprememb in podobno, um, opažamo, da kulturna dedičina trpi po celi Evropi in to zlasti drži za revnejše države v Evropski uniji. Skratka, kulturna dedičina je vedno bolj krka. Na to bi se lahko osredotočili. Najlepša hvala. Um, the... ja, najlepša hvala, Silvija ko govorimo o letu kulturne dediščine, moramo vedeti, oziroma in o konceptu kulturne dediščine v Evropi, se moramo nekako dogovoriti, kakšno idejo kulture tu zasledujemo. In sama že bi želela izpostaviti predvsem to, da govorimo o konceptu demokratične kulture. Nobena kultura ni boljša kot druga. V Evropi imamo zelo slabe izkušnje s tem, da pač neka kultura da je neka kultura ocenjena kot eh, superiorna vizavi druge. Tako da bi morali nasprotovati te ideji etnične kulture, na ta način bi namreč, eh, bi namreč samo ločevali ljudi. In ta splošen koncept, in se da jasno povemo, da je naša ideja, naš koncept eh, kulture demokratična in da želimo vključiti tudi manjšine. Res je, da imamo tudi mainstream družbo, ampak braniti moramo odprtost in ohraniti nek politični odprtost nek politični prostor za drugačno kulturo. To mora biti sama srčika našega razumevanja kulture in to mora biti tudi neka vrste gonilna sila našega pristopa, ko govorimo o evropskem in kulturnem dediščini. Trenutno divja ta ogromna politična razprava glede tega, ali je možno živeti z mašinami in z drugimi verskimi prepričanji. Ja, mislim, da je treba nekako od mainstream družbe ločiti teroriste in druge sovražne elemente v družbi, ampak obstaja velik potencial za izboljšavo uh, skupnega življenja z mašinami in braniti moramo ta koncept odprte družbe. Zato menim, da je v tem poročilu treba jasno povedati, da se treba povezovati z nevladnimi organizacijami, z organizacijami civilne družbe, uh, zato da vsi začnejo sodelovati, ne pa da to uh, delo ostane um, samo na inštitucijah. In ja, strinjam se s tem, kar je povedal kolega, da se potrebujemo novo proračunsko vrstic, vrstico. Ne moramo več vseh sredstev črpati iz programa Kreativna Evropa, tam je preveč omejitev. Upam pa, da nam bo uspelo v parlamentu najti zaveznike, zato da bi jasno povedali, da ne gre tu samo za ta razmeroma omejen eh, koncept eh, Evropskega leta kulturne dediščine, ampak gre pravzaprav za razumevanje, Evro za to, kako se Evropa razuma samo sebe. Zato bi morali najti neko dodatno proračunsko vrstice za to. Hvala. Gospodin Olfi. Io nelle rassegne stampa leggo sempre cose meravigliose a proposito di questo anno. Yeah, voilà. U tisku vedno preberem, preberem odlične zadeve glede Evropskega leta kulture dediščine, naprimer, da promovira znanje, zgodovino, skupno identiteto, da spodbuja socialno kohezijo in integracijo. To je vse super. Ampak o kulturni dediščini je moč govoriti samo o konceptu, ki oziroma se bomo strinjali s pristopom gospoda Maltezija, bomo zdaj razdelili dedičnjo na otepljivo in neotepljivo. Ampak kakorkoli že, če ne bomo imeli dovolj proračunskih sredstev, ne bomo uspešni. In mislim, da bomo tvegali, da se evropski državljani sploh ne bodo zavedali, da obstaja Evropsko leto kulturne dediščine. Skratka, če proračunske vrstice ne bomo imeli, dobre proračunske vrstice, bo to velik problem. Mi, bomo, pač, mi moramo iskati optimalne rešitve za to, da bi a, proračun izkoristili na kar se da optimalen način. Naprimer, lahko bi govorili o digitalizaciji, o razvoju platform, zato da bi združili različna kulturna področja, ampak v, v končni fazi a, tu opažam tveganje, da bodo državljani dobili ravno nasprotno sporočilo, kot pa ga želimo poslati. Mi želimo namreč delovati evropsko kulturno dediščino. Ampak, če bomo v ta projekt uložili par centov, bodo državljani ocenili, da ničesar ne investiramo v kulturno dediščino, zato ker ne verjamemo sploh v ta koncept. In, a, to je tveganje, tako da bi morali v naših političnih skupinah um, tu ukrepati kot blok in ustrajati z, na tem, da dobimo korektni proračun. Predsedujoče, ja, se, se zato tudi prizadevamo, bomo pa morali še počakati na končno odločitev na svetu. Kolega Bilj? Ah, ker ste, oziroma ste poročevali v senci in sem mislila, da boste spregovorili tudi na to temo. Gospod Bokser? Ker se nam svetam. Uh...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 To je namreč eh, tema, ki ja posega v življenje vseh, tudi vseh držav članic, vse države članice želijo namreč zavarovati oziroma povdariti, promovirati določene elemente svoje kulture. To je namreč ena izmed njihovih eh, ključnih lasnosti in značilnosti in ne smemo pozabiti eh, še na eno zadevo, zakaj je pomembno, tako pomembno Evropsko leto kulturne dediščine spominja nas na to, kakšne so naše skupne korenine. E, mislim, da gre staviti na to sporočilo. E, pri tem pa ne smemo pozabiti na vprašanje brezposobnosti, zlasti pri mladih. E, glede kulturne dediščine pa ne smemo pozabiti tudi to, da e, zaposluje 300 tisoč oseb In če se bomo uspeli dogovoriti glede tega leta, bomo verjetno tudi um, poskrbeli za to, da bodo ustvarjena nova delovna mesta v različnih sektorjih kulture. Skratka, zelo pomembno je, da podpremo ta projekt. Hvala. Hvala. Kosta. Ja, dank, äh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Rad bi povedal nekaj besed o vsebini eh, koncepta in rad bi izpostavil naslednje. Evropa lahko eh, nudi prispevek kot kulturni prostor k temu, da državljani razvijajo evropsko zavest in zaradi tega sem vesel eh, predloga komisije glede Evropskega leta kulturne dediščine. Evropska kulturna dediščina je lahko skupni eh, vir eh, in eh, je lahko zavezano eh, razsvetljenstvu, razvoju in eh, strinjam se s tem, kar je povedala Helga Trupet. Eh, tako leto lahko tudi eh, ustavi nacionalizem, ki grozi Evropi z uničenjem. E, še nekaj vsebinskega, kar se mi zdi e, pomembno, e, gre za spodbujanje evropske industrijske kulture, kajti varovanje industrijske dediščine in industrijska kulturna dediščina ima zelo velik pomen, eh, naprimer za porurje in ljudi, ki živijo tam. Eh, Marsi, ki drugi eh, profitirajo ljudje zaradi ponovnega oživljanja starih industrijskih krajev, Na ta način se daje pomemben prispevek k strukturnim spremembam v Evropi, na Polskem, na Mačarskem, v Združenem kraljestvu in tudi drugot eh, se eh, eh, z ponovnim kulturnim oživljanjem starih industrijskih lokacij zagotavlja nov razvoj. Ta industrijska mesta, te lokacije ne smejo biti neko gledališče. To mora biti povezano z ljudmi Zgodovina industrije kot kulturna dediščina je seveda tudi socialni projekt in zaradi tega se mi zdi pomembno, da bi v tem letu upoštevali tudi regionalno zgodovino delovskega gibanja. To mora biti tudi del eh, tega kulturnega leta kulturne dediščine. Delavci so se borili za boljše socialne pogoje in ti eh, Eh, socialni dosežki so dan danes ogroženi. Iz tega procesa se lahko učimo, lahko se učimo, da socialni napredek ne pride kar tako sam po sebi, temveč da se je za to treba boriti. In v Evropskem eh, letu kulturne dediščine mora biti tudi ta vidik v ospredju. Torej varovanje industrijske eh, dediščine in razvoj industrijske kulture mora biti element v Evropskem letu kulturne dediščine. Hvala lepa. Cindy Bacca, chiesto la parola. Gospod Kristin Libačka, najlepša hvala. Ta zamisel gospod Jakona mi je zelo všeč in sicer gre za to, da bi vključili vse države članice v Evropsko leto kulturne dediščine. Gospod Morgano pa je šel še dlje predlagal je, da bi vključili tudi lo lokalne in regionalne organe. Uh, sama pa menim, da bi morali vključiti tudi mlade. Uh, mislim, da bi morali uh, razpisati razpis za ta splošni koncept, katerega bi se odeležili mladi. Ko smo imeli Evropsko leto športa, je slogan predlagal 12-letnik, tako da mislim, da bi morali tudi tu prisluhnite mladim. Ja, najprej hvala, Kristina, se strinjam s tabo. Kolega Ferajn. Eh, eh, sedaj so pač imenovane odlične ideje glede eh, Evropskega leta kulturne dediščine, vendar ena stvar mora biti jasna. To lahko deluje samo, če bodo vključene eh, države članice, občine, regije, eh, če bodo vključene v financiranje, v organizacijo prireditev in tako naprej. Če bo eh, Evropska unija od zgoraj nekaj usilila, tudi čez eno leto ne bo no več nobenih učinkov. Tu morajo ustvarjati mreže na evropski ravni, se moramo boriti proti nacionalističnim gibanjem in tu lahko igra Evropsko leto kulturne dediščine določeno vlogo. Mi se moramo vprašati, kaj nam je skupno, kje so usporednice, kje smo šli skozi razvoj skupaj in neločeno, kje so naše naloge za prihodnost. To je dodana vrednost eh, tega leta tu ne gre toliko za vprašanje gradnje infrastrukture in podobno, kajti s tem proračunom, ki ga imamo na voljo, tu ne bomo mogli ničesar narediti. Mi ne moremo upati na eh, velik eh, proračun, da bomo uredili kulturne domove in tako naprej. Eh, tisti, ki to, na to. Eh, eh, ciljajo, niso razumeli pomena tega leta. Tu gre dejansko za sprožitev ukrepov in to moramo še enkrat izpostaviti tukaj. Vse moramo delati eh, s pametjo in eh, države članice morajo pri tem sodelovati, da bodo trajnostno eh, nekaj dosegli in da ne bo vse to izginilo čez eno leto. Hvala lepa, Herbert. Hvala lepa. Eh, beseda trajnost. Eh, je eh, zelo pomembna, eh, pravi gospa Kamervert, eh, pri evropskih prestolnicah in pravilih v zvezi z prestolnicami smo se vedno trudili za trajnostne koncepte in nismo hoteli spodbujati samo neke elitne kulture, Eh, kjer bi eh, se med seboj obiskovale in gledovale kulturne institucije, ne s eh, kulturno prestolnico in z letom kulturne dediščine želimo pravzaprav vključiti ljudi in vse to mora biti tudi zakoreninjeno na lokalni in regionalni ravni. Tu ne gre samo za visoko kulturo, koncerte, nerazumljive gledališke predstave in kulturne spomenike v klasičnem smislu, ki bi jih posebej izpostavljali, za nje delali reklamo. Mislim, da gre predvsem za eh, nematerialno kulturno dediščino, gre za tradicije, ki jih imamo v naših državah članicah in ki jih moramo ohranjati. Tu ne gre za nekaj, kar bi nas ločevalo od drugih. Ne, mi moramo vključiti druge, prikazati lastno kulturo, eh, živeti z lastno kulturo, ne da bi pa pri tem dejali, da je naše bolje od eh, tujega. Želimo kulturno sporazumevanje tudi o eh, nematerialni kulturni dediščini. Tega ne moremo ukazati od zgoraj. Mi lahko v poročilo zapisujemo številne zamisli in rečemo, vključite to v svoje koncepte države članice in poskušajte eh, to tudi ustrezno upoštevati. Vendar države članice in to je naloga nas vseh, eh, morajo izvajati ta koncept in izvajati skrbeti za to, da eh, ne bo tu šlo za elitna eh, srečanja kulturnih ustanov. To naj bi bilo leto, ki bo državljane Evropske unije eh, spravilo do tega, da razmišljajo o lastni zgodovini in prihodnosti in to v skupni izmenjavi in Ob eh, vsem tem pa naj bi eh, to bilo tudi v veselje. Hvala lepa. Julie Ward. Ja, najlepša hvala. Eh, veliko zanimivih zadev smo si še zlasti eh, o uh, tem, kako so vključeni mladi v to delo. Oni so namreč tisti, ki bodo gradili prihodnost, zato moramo zagotoviti, da bodo vključeni na vseh ravneh. Mislim, da je to odlična priložnost, da mu demonstriramo tudi to, da uh, kultura ni nekaj fiksnega in da je evropska. A, da je evropska identiteta bogata mešanica različnih identitet, različnih jezikov, različnih verskih prepričanj in tudi različnih valov migrantov in beguncev zelo pomembno je, da pokažemo, da to, kar se dogaja zdaj v Evropi, da se je to dogajalo že več stoletij. Moja družinska dediščina izvira iz hugenotov. Oni so prišli v Združeno kraljestvo in mesto, kjer je bil moj oče rojen, Nottingham, njihovo bogatstvo temelji pravzaprav na tekstilni industriji hugenotov. In več, ko, oziroma bolj kot bomo lahko pokazali na te povezave v Evropi, lažje bomo uporabili ta argument, da to, kar se dogaja zdaj v Evropi, je nič novega. Mislim, da je to odlična priložnost, da um, eh, praznujemo to raznolikost in diverziteto. Hvala. Sedaj pa bomo dali besedo še predstavniku komisije. Hvala, da ste danes z nami. Colin Grady. Je z nami, pri tem pa bi želela povedati še sledeče. Kasneje vam bom tudi predstavila celotno časovnico v zvezi z našim delom. Moram pa povedati, da se popolnoma strinjam z vami. To je evropska dediščina, mora biti čezmejna kulturna dediščina. Omenili ste tudi vprašanje evropske identitete, pa tudi pobude in mreže, ki že obstajajo. Recimo, omenim lahko Evropsko prestolnico, pa tudi ostale pobude. Mislim, da se morajo te pobude dopolnjevati in med seboj še bolj povezovati. Potem pa bi tudi želela, da se komisija opredeli do morebitnega logotipa, portala. Leta 2017 bi lahko to že vzpostavili in lahko bi tudi skradili glavne stebre. Umenili ste tudi regionalno in lokalno sodelovanje. Določeni kolegi so izpostavili, da upravljanje ne sme vključevati samo parlamentov. Vsaka država članica bi morala imeti takšno strukturo upravljena v zvezi s temi pobudami. Vse je treba pritegniti, zlasti mlade, ki morajo proaktivno sodelovati, ne samo zato, da bi se naučili nekaj o kulturni dediščini. Mislim, da lahko tudi na tem področju pridobijo številne izkušnje. Poleg tega moramo za namene družbenega vključevanja spodbujati tudi medkulturni dialog. Pa še čisto na koncu lahko omenim, da si moramo pogledati še proračun, proračunske omejitve, številni deležniki države članice so tudi poudarjene v samem sporočilu. Sama pa bi želela podati še naslednji predlog na podlagi delovne skupine, ki se je pogovarjala o kulturni dediščini. Zakaj ne bi imeli naslednje leto tematske dogodke in prireditve, ki bodo potekali na simbolnih mestih v Evropski uniji. To je lahko nek napovednik za evropsko kulturno agendo, seveda. Zato potrebujemo tudi finančna sredstva zasebnih partnerjev in tudi držav članic. Ampak na takšen način bi se lahko že zelo zgodaj udeležili samega leta Evropske kulturne dediščine. Kolega Džakon je to že omenil, sedaj pa dajem besedo komisiji. Thank you. Thank you uh... Hvala za besedo, predsednica. To je zelo pomemben predlog za komisijo. Vesel sem parlamentu zlasti, pa sem hvaležen temu odboru, da nam je pomagal pri našem delu. Moram povedati, da je bila to zelo zanimiva razprava. Na hitro vam bom predstavil naš koncept, razloge, zakaj smo ta predlog predstavili na takšen način. Evropsko leto kulturne dediščine smo hoteli umestiti v neko časovno pot, vse smo tudi povezali z cilji Evropske agende za kulturo. Opozorili smo že na upravljeno delo na področju kulture. Hočemo vse konsolidirati, pa tudi pospešiti celotno delo. Sama razsežnost povezovanja je najbolj pomembna iz dveh razlogov. Prvič, imamo ogromno evropskega financiranja za kulturno dediščino, ki jo seveda upravljajo ostale službe komisije. Agenda za raziskovanje je zelo pomembna v okviru obzorja 2020. Imamo trudi, strukturne sklade, 6 milijard evrov. To je znesek, ki ga upravlja komisija skupaj z regionalnimi in lokalnimi organi za kulturo. Povezovanje je tudi pomembno za samo kulturno dediščino. Strinjamo se v zvezi s tem, kar ste dejali o trajnosti in stršnosti. To leto ne sme biti ločeno od drugih naporov, ampak jih mora samo dopolnjevati. Pomembno je, da smo uspešni naslednje leto. Strinjamo se tudi v zvezi z samo socialno razsežnostjo, pa tudi evropsko razsežnostjo tega leta. Imamo ogromno sredstev tudi na ravni držav članic in seveda sprašujem se, kaj bo pravzaprav vlogo, vloga tega evropskega leta. Moramo spodbujati evropsko razsežnost kulturne dediščine Evropske unije. Koncept, ki ste ga prej predstavili v zvezi z dediščino, sicer da se je razvijala skozi stoletja, S tem se strinjamo, to je tudi zapisano tudi v resoluciji, ki jo je predstavil Meseja Diakoni. To je vloga tega leta. S tem se popolnoma strinjamo. Pa še koncept odprte družbe in demokratične kulture. To je tudi nujno. Podarjamo upravljanje pri komisiji. To je tudi delo, ki ga upravljamo upravljamo z državami članicami, gre za participativno demokracijo. Hočemo zapustiti zapuščino pri komisiji, pri njenih službah in tudi pri državah članicah. Vse pa mora temeljiti na razsežnosti participativne demokracije. Udeležba mladih, to je nekaj samoumevnega in to lahko tudi podpremo. To je tudi priložnost za nas, da spodbujamo izobrazbo v zvezi z kulturno dediščino. Mladi so naši glavni sogovorniki. Mobilizirali pa bomo tudi ostale inštrumente. Gospa Kosta je že omenila, da imamo pobude, mreže, imamo tudi dneve evropske dediščine pri katerih sodelujemo z svetom Evrope. Se pravi, mobilizirali bomo vse sile, ki že obstajajo. Seveda lahko podpremo večji proračun. Sam bom branil predlog Evropske komisije s tem, da bom dejal, da lahko opravimo dostojno delo pri tem, da upoštevamo ustvarjalno Evropo. To mora biti stebr za nas. Ustvarjalna Evropa ima čezmejno razsežnost, to je tudi zapisano v programu, poleg tega pa je tudi povezana z ustvarjalnimi in kulturnimi industrijami, s turizmom. Hočemo ohraniti, kljub temu, da bo to ločena postavka, ampak to je značilnost, ki jo hočemo ohraniti pri tem predlogu. Potem pa ste tudi omenili udeležbo parlamenta pri sami strukturi upravljanja. Temu ne nasprotujem. Logotip, blagovna znamka, portal, to so glavne značilnosti vsakega evropskega leta in jih bomo tudi oblikovali. Zakaj so pomembni? Nikoli ne bomo imeli dovolj denarja, da bomo lahko sprožili te pobude v vseh državah članicah in s tem zajeli vse države članice. Ne toliko denarja nimamo. Z logotipom, z blagovno znamko pa bomo lahko označili te pobude in s tem bomo lahko dosegli več državljanov Evropske unije. Še enkrat čisto na koncu hvala, da tudi vi podpirate to pobudo. Hvala komisiji. Hvala za ta pojasnila in tudi hvala, da postopate na takšen odprt način. Ustvarjalna, kreativna Evropa mora biti tudi povezana z Evropskim letom kulturne dediščine, ampak potrebujemo tudi ostale pobude. Hočemo seveda tudi sodelovati s komisijo. el trebuie să fie diferit de la ediție la alta, după părerea mea. Najlepša hvala. Um, to, ta izvedba Evropskega leta mora biti posebno drugačna od vseh prejšnjih izved. Če ne, se zna zgoditi to, da bo vse skupaj preveč monotono, standardizirano, tako rekoč. Na podlagi današnje razprave smo razumeli, da moramo imeti pri tej temi jasen cilj in sicer treba je nekako ustrajati na, evropski, eh, na evropskem karakteru tega leta. In razumeti moramo tudi, zakaj je kultura horizontalne narave. Zato pa se moramo boriti proti nacionalizmu vseh vrst, ki v končni fazi pripelje samo do nekih rezultatov, ki niso nikomu zares všeč. Uh, Dobro, toliko v zvezi s tem moram reči, da me kar roka boli, toliko sem pisal, ko so, dogovor, ko so podali komentarje kolegi. Se vidimo torej jutri. Hvala. Če si en multi. Hvala. No, slišali smo številne predloge. Lahko tudi povem, da se strinjamo z vami, tudi ostali kolegi bodo sodelovali pri tej pobudi. Končni osnutek predlogov sprememb, se pravi, končni predlogi morajo biti predloženi 15. oktobra in vsi člani odbora za kulturo morajo prejeti te predloge. 21 dni imamo na voljo, da povemo, ali se strinjamo s temi predlogi ali pa ne. Če se štiri člani oziroma več od štirih članov ne strinja, potem bomo morali glasovati. 8. novembra oziroma 28. novembra bomo glasovali, če bo temu tako takrat, pa ne bomo imeli na, na voljo dovolj časa, da predložimo nove predloge sprememb, ampak bomo o, že predloženi, že glasovali. To je poenostavljen postopek. Če ne bo nobenih ogovorov, bo potem to poročilo tudi obravnavano in sprejeto na plenarnem zasedanju decembra tega leta. To je postopek, hvala za delo poročevalca in poročevalca v senci. Pravili ste izjemno delo, oblikovali ste čudovito poročilo, prepričana sem, da bo to poročilo tudi sprejeto. Če pa želite sodelovati s poročevalcem, pa prosim, da stopite v stik z poročevalcem do 14. Sedaj pa si lahko pogledamo naslednjo točko na dnevnem redu. Predstavitev dobitnika Evropske mladinske nagrade Karla Velikega. Leta 2008 je Evropski parlament skupaj z Evropsko fundacijo za nagrado Karla Velikega sprožila za to pobudo. Pobuda pa je namenjena mladim za projekte, ki so jih predstavili. Prosim, da se nam pridružite. Pozdravljeni. Mladi so se lotili projektov, z praktičnimi primeri evropskega sožitja. Imamo tri mlade predstavnike, ki so prijeli prve tri nagrade. Pozdravljeni. Uh, Res sem vesela, da ste se nam pridružili in seveda najprej vam moram čestitati za zmago na moji levi imamo smakovalko, ki je Integrate in prihaja iz Italije. Predstavnica je iz Italije in prihaja iz Turina. In namen te pobude je, da se pomaga beguncem. To je italijanski projekt, ki organizira seminarije, delavnice, na katerih sodelujejo lokalne in regionalne skupnosti, nevladne organizacije in prostovoljci. Čestitke za to zmago, kajti vaš projekt se ukvarja z zelo občutljivimi zadevami, ki jih včasih tudi pogrešamo na ravni Evropske unije. Druga nagrada pa gre Grčiji, gre za projekt Iskanje Karla Velikega. To je zelo zanimiv projekt, skupina, ki je dobila to nagrado. Prihaja iz Larise iz Grčije, študentje iz Pergetosa so sestavili video igrico o Karlu Velikemu. To je tudi sestavni del Evropskega leta. Omenili ste, da je Karl Velik oče Evrope, kajti hotel je združiti Evropo. E Potem pa še tretja nagrada. Tilman Hakman. Mladi evropski svet iz Združenega kraljestva. To je mednarodna letna konferenca, na kateri sodelujejo mladi. Računamo na mlade Britance v teh hudih časih. Namen tega mladega Evropskega sveta pa je, da mladi sooblikujejo evropsko politiko. Res je zanimivo, da se je žirija odločila za tri popolnoma različne projekte in s tem tudi se kaže raznolikost in bogatstvo teh različnih projektov, ki odražajo različne družbene razsežnosti. Na voljo imamo eno uro za predstavitev, vsak govornik ima na voljo sedem minut, potem pa nas čaka razprava, izmenjava mnen o teh nagradah in zmagovalcih danes popovdne nas čaka zelo dolg sestanek, tako da niti ne vem, koliko časa nam bo ostalo na voljo za temeljito razpravo o dobitnikih te nagrade. Bi pa vseeno dala besedo Benediti Torin, ki bo nam predstavila Integrated Project. Hvala, to je moja predstavitev projekta Integrate. Bom pa začela samo predstavitvijo s prosojnicami. Čisto na hitro vam bom predstavila delo ISEC. To je nepolitična organizacija, ki temelji na nediskriminacije. To je največja študentska organizacija na svetu. Nastala je po drugi svetovni vojni. Namen te organizacije pa je, da bi preprečili konflikte, kot je bila druga svetovna vojna mladi študentje, pretežno iz Severne Evrope, so se sestali, predvsem zato, ker bi želeli ohraniti in doseči mir. Kako to pravzaprav dosegamo? Zaupanje polagamo v mladino, ki bo zgradila boljšo prihodnost. Zato hočemo zgraditi in ustvariti voditeljstvo za mlade, ki temelji na štirih elementih, se to lahko vidite na sami prosojnici. Opolnomočimo državljane to je nekaj zelo pomembnega. Tudi vrednote so tukaj zelo dobro predstavljene. Vse pa počnemo z medkulturnimi izmenjavami. Integrate je nastal v Indiji leta 2015 na mednarodnem kongresu ISEC-a, kjer so se sestali vsi mednarodni člani ISEC-a. Tudi evropski predstavniki so se udeležili te konference v Indiji in takrat so se pogovarjali o evropskih vprašanjih. Mladi Evrope so zlasti izpostavili vključevanje prosilcev za azil in beguncev v evropsko družbo projekt je nastal v Italiji oktobra 2015 z ostalimi predstavniki Evropske unije. Kajti na takšen način smo lahko izboljšali celotno uspešnost projekta. Gre pa za povezovanje nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za vključitev beguncev za sodelovanje lokalne skupnosti in evropskih študentov, ki grejo neposredno v begunska taborišča, kjer imajo tudi predavanja. Potem vam bom predstavila tudi kratek video posnetek o tem, kako se poteka. Zakaj smo se odločili za to? Ne samo, da bi pomagali beguncem in prosilcem za azil, želimo, da bodo evropski študentje videli realnost da bodo spoznali, da se lahko od beguncev tudi marsikaj naučijo. Srednji lahko namreč tudi prispevajo k samemu vprašanju vključenosti. Glavna vrednost tega projekta je pa je naslednja in za mene je zelo pomembna. Mladi študentje morajo razumeti, da lahko ukrepajo. Ne samo, da se o tem pogovarjamo, najbolje je, da neposredno ukrepajo in da tudi vplivamo na njih. V Evropi je to seveda zelo preprosto, kajti brez težav lahko potujemo. Spodbujamo študente, da grejo v drugo državo in da tam pomagajo peguncem in prosilcem za azil pri vključitvi v družbo. Spodbujamo jih, da ukrepajo takoj, da ne čakajo. Imamo tudi nekaj slik, posnetkov o vseh zgodbah. To je mlada španka, ki je obiskala begunsko taborišče. Potem imamo še sliko mladih iz Avstrije, ki je tudi videl posnetek francoske deklice, študentke, ki je počevala italijansko begunce. Vse je bilo zelo zabavno, kajti bilo je tudi ogromno smeha med samim počevanjem. Ta projekt traja eno leto, ampak to so korenine tega projekta. Poglejmo si prve korake. To lahko vidite tudi na tej prosojnici. Začetek je bil v Italiji. Italija je bila tista, ki je spodbujala ta projekt. Potem pa smo združili še člane ISAK v Evropi in trenutno deset, več kot deset držav v Evropi sodeluje pri tem projektu. Se pravi, sodelujemo z lokalnimi nevladnimi organizacijami. Ampak študenti, ki sodelujejo v teh projektih, prihajajo iz celotne Evrope, pa tudi zunaj Evrope. Treba nam več povedati, da mladi širom po svetu hočejo sodelovati v teh projektih. in številna begunska taborišča so hotela tudi sodelovati z nami. Primer je eh, recimo v Bari v Italiji, kjer eh, želijo imeti prostovoljce za ta projekt. Vsaka dva meseca dobimo nove prostovoljce za ta begunska taborišča. Kajti ugotovili so, da lahko študentje res pomagajo prosilcem za azil in beguncem. Tudi turška mladina nam želi pomagati, to je tudi zelo spodbudno. Do konca tega leta bomo lahko tudi ocenili naše dosežke, se pravi, videli bomo celotno statistiko, koliko študentov je sodelovalo skupaj z eh, begunci. Tudi nekdani predsednik Isaaca, ki ga lahko tudi vidite kasneje na sliki uh, dobitnikov nagrad, ta je odpotoval v Avstrijo in tudi begunci in sami prosilci za azil so bili tisti, ki so predavali. In to je nekaj čisto drugega, nekaj neobičajnega, kajti ponavadi so študenti tisti, ki predavajo. Gre enostavno za izmenjavo kultur, znanja, to je tudi dodana vrednost našega projekta in na to sem tudi zelo ponosna. Very, very zelo zanimivo. ta parlament je tudi sprejel resolucijo o dostopu mladih beguncev do izobrazbe. To je tudi njihova temeljna pravica. Poleg tega smo tudi spostavili poti izobrazbe v določenih državah članicah Evropske unije, tako da lahko študirajo na univerzah v Evropski uniji. Kajti hočemo se izogniti izgubljeni generaciji. Evropski parlament tudi pomaga mladim beguncem in zato smo res veseli, da sodelujete z nami. Sedaj pa dobitnik druge nagrade, iskanje Karla Velikega. To je zelo znana videoigrica, ki vam jo bomo tudi pokazali. Japón, a capitán Melitu, Europa y Cuyo Novuli. Hvala. Smo mladi, ki hočemo doseči enotno Evropo. Evropo ljudstev in državljanov. Zato smo tudi oblikovali video igrico Evrope v 800 letih, se pravi v času Karla Velikega. Prihajamo iz Grčijo, Grčije, kjer se soočamo z številnimi izzivi pribežniške krize. Dobili smo drugo nagrado. Kot sem že dejala, smo oblikovali videoigrico z zemljevido, dim, za kartami in s dvema kockama. 20 vprašanj je v tem vprašalniku in če odgovorite na vsa vprašanja, potem tudi zmagate. Namen seveda te igrice je, da spoznamo Evropo v času Karla Velika. Potem pa smo to tudi pretvorili v digitalno obliko. Je pa res, da ni nobenih zmagovalcev, nobenih poražencev v tej igri. Namen te igrice je, da enostavno spoznamo več o Evropi v času Karla Velikega. Tako potujete po glavnih mestih v tem času in v vsakem mestu dobite tudi podatke o tem mestu v času Karla Velikega. In seveda, če odgovorite, prav na vprašanje, potem dobite tudi eno točko. Kot sem že dejala, namen te igrice ni, da tekmujemo, da zmagamo oziroma da zgubimo. Namen te igrice je sodelovanje. Želimo, da se mladi v Evropi še naprej trudijo, da še naprej premustijo izzive in ovire, ki jih najdejo na svoji poti. Najlepša hvala. No, S uh, uh, oh, njim boste dobili tudi kartice, tako da boste videli, kako ta igra dejansko deluje. Sedaj pa dajem besedo še Tilmanu Heidelku, ki prihaja iz mladega evropskega sveta izdruženega kraljestva. Thank you very much, Ms. Costa, for the attendance. Hvala lepa, gospa Kosta, za prijazno vabilo in hvala lepa. Eh, v veliko čast eh, nam je, da smo tukaj. Naj, najprej povem, eh, katera ekipa stoji za konference. To vidite na prosojnici. Potem bomo govorili o sami konferenci in razvoju projektov po prejemu nagrade. Organizacija za tem svetom je mlado evropsko vodstvo, smo neprofitna organizacija v Bruslju, eh, ustanovljena leta 2011. Eh, ugotovili smo, da smo mladi najmanj zastopani eh, na svetu in ugotovili smo, da nimamo vpliva in to smo hoteli spremeniti. E, cilj je, da damo mladim glas, močan glas e, in tudi dostop do e, graditve lastne prihodnosti. 30 prostovoljcev iz 16 držav je v ekipi, to se spreminja, ker je to prostovoljska organizacija, imamo dva tira, imamo pač program delegacij na uh, mednarodnih konferencah, imamo pač mladi G20, to je vrh mladih. Eh, sodelujemo seveda tudi z organizacijami Evropske unije eh, na način, kot to delajo tudi v drugem G20. Potem imamo pač ta mladi Evropski svet, ki ga bom eh, detaljno predstavil. Torej, mladi Evropski svet je mladi ta eh, eh ja, konferenca mladih, eh, in, ki daje eh, politična priporočila za evropsko politiko. Na ta način želimo omogočiti mladim direkten dostop do eh, poslancev, komisarjev, veleposlanikov. Program je jasen. Imamo eh, vse evropski eh, eh, proces eh, prijave, lahko se prijavi vsak v EU in tudi zunaj Evropske unije, potem morajo seveda povedati, kako vidijo prihodnost Evrope, potem pa konferenca sama. Tu so mladi organiziranih po raznih svetih, kjer govorijo naprimer o integracijski politiki v EU, o vprašanjih enakosti spolov in tako naprej. Vsak eh, delegat predstavlja svojo državo. Naprimer, slovaški udeleženec predstavlja slovaško, vendar ne vlade, temveč eh, lastna stališča. Eh, na ta način predstavljajo nove vizije za razvoj Evrope mlade povezujemo z deležnikimi, imajo pač možnost, da se eh, pogovarjajo z tistimi, ki sprejemajo odločitve o prihodnosti Evrope in podobno. Eh, najpomembnejše je povezovanje mladih s politiki na zaključni eh, proslavi. Naprimer smo povabili letos gospod Gergevo. Tu gre za uh, Eh, medgeneracijski dialog, eh, ki je tudi zelo pomemben. Rezultati mladega Evropskega sveta so, vzpostavili smo dialog med generacijami in sektorji. Potem eh, nagrada Karla Velikega je seveda za nas veliko priznanje. Eh, Veliko smo delali eh, za dosego te nagrade, kajti imamo eh, novadne zaposlitve eh, in to delamo v prostem času. Konference ne bi mogli imeti, če ne bi imeli podpore številnih deležnikov, naprimer hotelov Ton, poslancev in tako naprej. Iva Vajgla, Eh, gospe dali in tako naprej. E, torej, projekt je e, petletni. E, idejo smo imeli leta 2013, dolgo smo razmišljali, kaj lahko storime, e, kaj lahko naredimo, da se osredotočimo na mlade in razvoj Evrope. Eh, torej leta 2014 smo imeli prvi eh, Evropski svet mladih eh, Leta 2016 se je to nadaljevalo, sprejeli smo nagrado Karla Velikega in mi smo sedaj letos povečali format, Eh, konferenca poteka tu v Bruslu in v državah članicah, imamo torej realistične lokacije in inovativen input. Eh, eh, povezujemo se z deležniki, povečujemo število sodelujočih, se pravi, povečujemo zavedanje o programu. V letu 2018 se bomo osredotočili na dostopnost programa, zato da bodo vsi, ki želijo sodelovati, dejansko lahko sodelovali. Ne želimo pač eh, imeti ovir za sodelovanje. Eh, želimo tudi tesneje sodelovati s predsedstvom eh, Evropskemu svetu, Torej eh, smo v stiku seveda tudi s prihodnjimi predsedstvi eh, za to, da razvijamo skupne programe. Prepričani smo, da so mladi motori sprememb v naših družbah eh, in treba je slišati njihove glasove. Oni so temelj naše družbe in zaradi tega mora ta program biti dober, tako da bodo v Evropi slišali glasove mladih. In eh, vabilo na koncu, program eh, bo potekal novembra letos eh, pod pokroviteljstvom parlamenta, gospe Gerjove, torej vabljeni ste 9. novembra, tu v Evropskem parlamentu bo kosilo z udeleženci, Če ste zainteresirani, boste dobili vse informacije in dobrodošli. Hvala lepa. Hvala lepa. Čestitke k tej pobudi, ki je dejansko zelo zanimiva. Zelo se trudite za široko delovanje in trudite se tudi za medgeneracijski dialog. To je zelo zanimiv prestop. Torej, tu smo uh, si ogledali tri čudovite projekte. Upravičeno so bili ti projekti izbrani. Morda bi morali te projekte še bolj razširjati, saj gre tu za primere, eh, ki eh, jih lahko prenesemo tudi v druge eh, države. Sedaj pa kolegice in kolegi Sabine. Najprej hvala lepa za ta angažma. Potrebujemo aktivne mlade, ki bodo uh, se ukvarjali z Evropo, Evropo spravili v prihodnost. Jaz prihajam iz Ahna, sem poslanka za to regijo in uh, zato sem tudi toliko bolj uh, ponosna na te. Uh, zmagovalce, ki predstavljajo tudi vse druge eh, mlade, ki sodelujejo v različnih projektih, ki se eh, niso udeležili tekmovanja, ki tudi ne dobivajo evropskih sredstev, ker ni dovolj denarja. Pomembno je, da tu pokažemo, kako dragoceno je delo teh mladih. To je delo, ki ga sprožajo sami, eh, na ta način približujejo Evropo mladim. Brez vašega angažmaja ne moremo graditi prihodnosti Evrope. Slišali smo, da so angažmaji zelo različni. To vidimo, eh, da imamo projekte v zvezi z integracijo imamo politično odločanje, eh, ki se zrcali v projektih in potem projekte, ki se ukvarjajo z evropsko zgodovino, z medsebojnim spoznavanjem. To so eh, trije pomembni vidiki, ki jih imamo v Evropi. Evropo moramo približati zlasti mladih, eh, zagotavljati napredek z mladimi. Marsikaj, kar je Evropa dosegla, že imamo, naprimer lahko potujemo in podobno, to lahko odkljukamo in lahko se ukvarjamo z drugimi stvarmi. Torej, eh, tako počnejo to tudi eh, odrasli. Všeč mi je pravzaprav ta projekt zgodovino. Kako smo to dosegli? Kaj pomeni to za zraščanje Evrope? Eh, veliko vojn. Eh, smo imeli v teku stoletij in danes poskušamo reševati konflikte z razpravami, z političnimi in demokratičnimi strukturami in naredili smo velikanski napredek in to je treba ohranjati. Potrebujemo tudi take ljudi, kot ste vi, zato da ustavimo nacionalistične tendence, ki jih vidimo med mladimi tudi v naših državah članicah. Prisrčna hvala za vaš angažma, za zgled, ki ga dajete in upam, eh, da vas, posnemal, da vas bodo posnemali številni mladi. Hvala lepa. Eh, Petra Kmerevert. Eh, hvala lepa, Silvija. Lahko se pridružim besedam zahvale kolegice Sabine. Lahko se zahvalim samo za vaš angažma, ki ga kažete, saj Eh, poskušate eh, stalno naprej razvijati projekte, ki ste jih eh, začeli, jih ohranjati. Evropa potrebuje take pobude, pobude mladih. Pri zadnji nagradi Karla Velikega sem že rekla, če si ogledam te projekte in bila sem v odboru za izbor nemškega kandidata za nagrado Karla Velikega. E, torej, tedaj sem rekla, da je toliko zanimivih projektov, da bi bilo treba nagraditi vse. Torej, vi dejansko tu predstavljate številne angažirane mlade po Evropi in če si ogledam vse te projekte, me ne skrbi za res e, za prihodnost Evrope. Čeprav uh, imam seveda včasih nelagoden občutek uh, zaradi nacionalističnih uh, tendenc po Evropi. Če se bo še več mladih angažiralo tako kot vi, potem nam ne bo treba skrbeti za prihodnost Evrope. Projekti so dejansko pestri, raznoliki. Uh, Tudi meni je bil projekt zgodovino zelo všeč, kajti mislim, da lahko eh, prihodnost gradimo le, če poznamo lastno zgodovino in napake, ki smo jih delali v preteklosti. Treba je preprečiti iste napake v prihodnosti. Skupaj moramo graditi skupno prihodnost in zaradi tega mi je bil ta projekt zelo všeč. Vendar vsi trije projekti so odlični in rada bi vas eh, pozvala, da nadaljujete s tem angažmajem, da razvijate še nove zamisli, nove projekte. V imenu svoje politične skupine vam želim eh, vse dobro za prihodnost. Ustrajajte. Eh, Hvala. Hvala. Helga, Helga Trüppel. Hvala lepa, Silvija. E, torej, jaz se pridružujem zahvalam in e, hvalam. E, pravo veselje je tu doživeti mlade, ki prejemajo to nagrado. Tako je bilo tudi v preteklih letih. Tudi drugi mladi so bili tako angažirani, strastni kot vi in zainteresirani za razvoj Evropske unije kot vi. Ko vidimo mlade, eh, in njihovo moč, strast, zanimanje za begunce, za družbo, za angažiranje mladih, eh, je to seveda zelo dobro. Eh, saj imamo dan danes dosti krat občutek, da se mladi odvračajo od tega našega skupnega projekta, negativno govorijo o njem. In dobro je, da Eh, vidimo mlade, ki razmišljajo o tem, kako lahko stvari popravijo, kako lahko stvarjajo nove priložnosti, kako lahko vključijo druge mlade in kako lahko prispevajo k pozitivnemu razvoju evropske družbe. Eh, potem je to dejansko nekaj potrebnega za današnji trenutek. Eh, veliko uspeha še naprej delajte vse, eh, zato da bodo mnogi zvedeli za vaše dobre projekte. Vam eh, osebno in vašim projektom želim veliko uspeha. Hvala, Luigi Morgano. Tudi jaz eh, se želim zahvaliti zlasti za te tri projekte, ki so zelo zanimivi. Poleg tega pa tudi menim, da ti projekti kažejo, da moramo bolj zaupati prihodnosti, kajti ti projekti kažejo, da eh, so mladi pripravljeni prevzemati odgovornost. To vidimo na podlagi teh eh, pobud, eh, ki so bile tu predstavljene. Pogosto je tako, da se od tistem, ki eh, si prizadeva za nekaj, ne piše dosti po eh, časopisih. Vi ste morda tudi doživeli del naše razprave o Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in tu vidite, da smo pripravljeni sprejemati določene odločitve. Tu gre za projekte, ki Eh, zadevajo tudi projekte teh treh nagrajencev. Tu lahko pač pokažemo, kakšen je pomen vsega tega in lahko ustvarimo pogoje za nadaljne delo. Hvala lepa. Še eh, li še kdo v dvorani besedo? Ne, se želi odzvati na to, kar ste slišali. Začnimo z zadnjim lahko se eh, besedam poslancem samo pridružim. Najprej hvala lepa za prijazne eh, besede. Zgodovinska zavest je eh, pomembna. Priha moja družina prihaja iz Nemške demokratične republike. Eh, ko so moji starši eh, Odraščali so živeli za zidom, zatem ni bilo ničesar. Jaz sem bil prvi, ki je lahko zapustil Nemško demokratično republiko, Nemčijo in Evropo. Dobil sem velike možnosti in ta projekt odraža te možnosti, ki sem jih jaz dobil. Lahko gledamo seveda še bolj v zgodovino. Eh, dr, nagrada eh, Karla Velikega. Eh, je nagrada torej za dober namen. Eh, in torej pridružujem se temu, kar ste vi povedali. Hvala lepa za prijazne eh, besede in vsekakor se bomo še naprej borili za našo prihodnost. Hvala lepa. Torej, projektu želimo vse dobro in upamo, da bo projekt tekel naprej da bo nagrada tudi spodbuda za nadaljevanje. Prosim, želite tudi vi še enkrat besedo? Ah, hvala lepa. Rada bi se vam zahvalila za te prijazne besede. Rada bi dodala, da smo prav zaradi tega ustvarili ta Eh, projekt. Na ta način se lahko vsak državljan, vsak otrok uči o Karlu eh, Velikemu in Evropi. S to igro je mogoče zvedeti več o Evropi. Torej, cilj je pridobivanje znanja in ne zmaga. Eh, torej, to je bil naš cilj. Hvala lepa. Uh, torej, eh, vendar zmagaš eh, v tej igri lahko, če nekaj veš o Evropi. Eh, torej, kmalo bomo imeli tudi še več materijala in nove oblike lahko tudi pomagajo. Torej, pozivam mlade, da razvijajo tudi aplikacije, ki podpirajo našo kulturno dediščino. Na ta način se pripravljamo tudi na leto 2018. In potem pa še gospa Turin. Eh, tudi jaz se vam zahvaljujem za vaše prijazne besede. Nagrada Karlega, Karla Velikega ima zame eh, posebno vrednost, eh, saj tu kažemo zglede dobrega evropskega državljanstva. Evropskega zaradi tega, ker je to nekaj drugega kot državljanstvo v lastni državi. In tako mi gledamo na ta projekt. Gre za mladino v celotni Evropi, ki mora videti, kaj je aktivno državljanstvo in tu potrebujemo nek zgled, nek model. Za Evropo si želim, da bi civilna družba imela uh, močan občutek eh, državljanstva, da bi vedeli, kaj je to. Torej, želimo nek zgled uh, in potem lahko mladi začnejo razmišljati, eh, kaj lahko oni naredijo za to, da bi bila Evropa boljša. Torej, hvala lepa za nagrado in tudi za pobudo. Eh, in eh, to je seveda zame zelo pomembno. Hvala lepa. Tu vidimo dejansko najlepši obraz, najlepšo podobo Evrope. Veseli smo sodelovanja z vami, nagrajenci, Upam, da bomo v sodelovanju z vami tudi oblikovali dobre predloge v parlamentu, zato da bodo državljani dobro eh, predstavljeni v zakonodajnem in demokratičnem eh, procesu. To poskušamo tudi dobro posredovati, tudi vaše ideje, predstave, predloge želimo upoštevati. Veseli smo, da ste eh, bili pri nas v gosteh. Eh, s tem zaključujemo delo danes do povdan v odboru in nadaljevali bomo po petih.